prvega kroga volitev za predsednika Evropskega parlamenta. 718 oddanih glasov. Neveljavnih glasovnic 35. Število veljavnih oddanih glasov 683. tem je absolutna večina 342 veljavnih glasov. Forenca 50 glasov. Gospa Lamberts 56 glasov. Gospod Pitela 183 glasov. Gospod Rebega 43 glasov. Gospa Stevens, 77 glasov. Gospod Tajani, 274. Glede na to, da nobena kandidatka oziroma kandidat ni prejel absolutne večine oddanih glasov prehajamo na drugi krog. Če ni nobenih pripomb, potem smatram, da kandidature iz prvega kroga ostajajo. Imamo torej kandidature Forenca, Lambert, Pitela, Rebega, Stevens in Tajani ali želi kdo od omenjenih kolegic oziroma kolegov umakniti svojo kandidaturo? Kot kaže, ne. Potem ostajamo tudi v drugem krogu pri vseh imenovanih kandidaturah. Po poslovniku je možno pred vsakim krogom glasovanja uložiti še nove kandidature. Če torej bi bilo komu pogodu, da bi oddal svojo kandidaturo zdaj, to lahko stori. Hvaležen bi vam bil, Hvaležen bi vam bil, da ob tej tako pomembni priložnosti pokažete tudi ustrezno resnost. Rok za uložitev kandidatur za drugi krok je 12.30. Kandidature je treba uložiti pri predsedojočemu in tudi v pisarni R0010. To je pisarna predsedstva. S tem zdaj prekinjam zasedanje in najavljam nadaljevanje ob 13.